besedo, eh, bom skupaj s predsednikom sveta podpisal pet zakonodajnih aktov, ki so bili sprejeti v običajnem zakonodajnem postopku. Naslovi so na voljo oziroma bodo na voljo.